Torej, s tem štejemo, da je zapisnik sprejet. Rad bi vas obvestil tudi, da so me pristojni španski organi obvestili, da bo gospod Magdaleno Alvarez zamenjal gospod Sergio Gutierrez Prieto, ki bo s tem poslal, postal eh, poslanec oziroma je uradno poslanec že od 19. julija 2010. Rad bi prisrčno pozdravil novega kolega, seveda, če je prisoten tu v dvorani vendar ga ne vidim, ni še našel poti sem, očitno. Še ne. No, na podlagi drugega odstavka tretjega člena moramo preveriti njegov mandat in počakati moramo tudi na morebitne ugovore ali komentarje k njegovi eh, kandidaturi. Če teh ne bo, bo gospod Gudjerez prijeto postal polnopravni poslanec, moral pa bo podati tudi izjavo o tem, da ne opravlja nobenih drugih funkcij, ki bi bile v neskladju oziroma v nasprotju z njegovo funkcijo v Evropskem parlamentu. Potem je tu še primer gospe Anjes Ankis. Tu gre za vprašanje imunitete poslanke, ki je v sodnem postopku bil, je sprožen skratka sodni postopek proti njej v Budimpešti.